predsedstvo ob začetku naslednje seje, če ne bo ugovorov, potem bomo posredovali te resolucije avtorjem. Kolegice in kolegi, smo ob koncu dolga.